Ja, guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Takole, nadaljujemo. Smo pri točki 11. Pozdravljam gospoda Vjotja, poročevalca Baro za proračun. Kar se tiče proračuna, dobro ste z nami. Želimo izvedeti več o vaših prednostnih nalogah, kajti to nas zanima. kajti to je seveda zelo pomembno. Ni še našega pripravljalca mnenja, ampak upam, da imate tudi vi kakšno sporočilo. Tako da prosim, beseda je vaša. Grazie, predsedente, grazie eh, alla, alla commissione, grazie. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa odboru za gostoljubje. Hvala lepa, da ste mi dodelili malce časa. Bom skušal biti čim bolj kratek, predstavil bom par splošnih pripomb v zvezi z eh, samo metodo, pa tudi glede same tematike bom povedal par besed. Predvsem bom izpostavil tista vprašanja, ki so zanimiva za vas. Na vse zadnje ste odbor za proračunski nadzor. V drugih odborih smo prav tako poglobljeno obravnavali vprašanje izdatkov. Glede metodologije, kot sem že povedal, kako naj temu rečem. Z menoj sodelujete tudi kolega, ki sta član odbora za proračun. Postopek ni ravno najbolj enostaven, ampak v prihodnjih tednih in mesecih bom skušal oblikovati stališče Evropskega parlamenta. Želim zagotoviti čim večjo večino, oblikovati čim širšo koalicijo. To je pomembno, da sodelujemo s političnimi skupinami, pa tudi z odbori. To je zelo pomembno. Zato bom skušal zbrati tudi vaša mnenja, da se oblikuje soglasje, da predlog podprejo tako politične skupine kot tudi odbori. Namreč, ko bo nastopil spravni postopek, to je tista kritična točka, ko se pogajamo s svetom, je pomembno, da imamo dobrega poročevalca, ki bo lahko zauzemal soglasno stališče parlamenta, kajti tako bomo lahko še bolj odločni v teh pogajanjih s svetom. Drug premislek, ki bi ga rad opravil skupaj z vami, pa se prav tako nanaša na metodo. E Kakšna je vloga sveta? Veste, da je proračun Evropske unije zelo tok, da je težko se premikati znotraj tega proračuna. Skušali bomo vnesti tudi kakšen nov element kot parlament, skušali bomo delovati s čim več domišljije. Izdatki so bolj ali manj zacementirani. Svet je običajno še bolj tok glede proračuna. še bolj tok je kot sam proračun, zato bomo res morali izkušati uveljaviti vso politično moč, ki jo imamo v teh pogajanjih, zato da se zauzamemo za prednostne naloge. Prednostne naloge so izpostavljene in ste jih verjetno uspeli razbrati tudi iz smernic, o katerih smo glasovali marca. Tudi v tem primeru ni prav veliko novega. Dva ključna elementa se spoštujeta in sicer rast. Svet zahteva nove programe, nove naložbe, stalno nekaj novega. Želimo ohraniti tradicionalne programe, ki jih podpirajo uprave, univerze, državljani, civilna družba in tako naprej. Pomembno je, da pri teh programih ohranimo finančna sredstva, ki so bila za te programe dodeljena do sedaj. Pomembno je, da se te naložbe dobro izkoriščajo na čim bolj učinkovit način. Po drugi strani pa želimo vedno bolj staviti tudi na to socialno razsežnost Evropske unije. Pogajal sem se s številnimi odbori s tem v zvezi. Odbor za zaposlovanje Empel ima torej zelo visoka pričakovanja, ko gre za obravnavo teh socialnih vprašanj. Mislim, da tudi državljane to še kako zanima. To so te naše prednostne naloge, velike prednostne naloge. Na voljo imamo tudi nove programe. V mislih imam predvsem nov raziskovalni program in sicer na področju obrambe. To je zelo pomemben program, sam van verjamem. Evropski parlament je stavil na ta program, potrebujemo naložbe za ta nov obrambni program, ampak to ne pomeni, da bomo ta sredstva jemali od drugih raziskovalnih programov, ki so prav tako izjemno pomembni. Zdaj se bom spustil še v dve tematiki, ki sta bolj v vaši pristojnosti. Tu je še Evropsko tožilstvo. To je povsem nekaj novega. Stvari sicer še nismo natančno opredelili. Tožilstvo sicer še ni bilo formalno spostavljeno, to naj bi se zgodilo leta 2019, ampak za proračunsko leto 2019 moramo upoštevati tudi ta nov vidik. Za proračun za leto 2019 eh, bomo morali predvideti tudi sredstva za Evropsko javno tožilstvo. Verjetno bomo določena sredstva prenesli strani OLAF-a, Eurojusta, GD-ja za pravosodje, tudi kar zadeva kadrovski vidik. Ampak tožilstvo mora biti seveda oblikovano, da bo lahko v prihodnjem letu začelo v celoti delovati. Še zadnja zadeva, ki bi rad izpostavil, Odbor KONT vem, da posveča posebno pozornost tudi programu Globalna Evropa. Sodišče, računsko sodišče je namreč ugotovilo, da se drugi predpristopni instrument pri Albaniji, Turčiji in Srbiji pojavljajo manjše pomankljivosti, zato bomo na tem še morali skupaj delati. Prisluhnil bom tudi vam in vašim predlogom. Zanima me, kako vi razmišljate o tem. To se lahko zgodi danes popovdne v okviru te razprave. Lahko pa mi tudi pošljete pisne pripombe, če jih imate. Jih bom pričakoval v prihodnih tednih. Zaključujem pa z mislijo, da se ta naš odnos ne more zaključiti v tem trenutku, temveč bomo z vsemi odbori morali sodelovati vse do izteka spravnega postopka, zato da sprejmemo proračun, ki bo koristil državljankam in državljanom. Ja, vielen Dank, Björn. Hvala lepa. Hvala lepa za to iskrenost. Vsaj mislim, da ste iskreni. Včasih je težko, kaj ti je mi torej vidimo izvajanje proračuna. Na začetku se osredotočamo na vsote, ne vemo pa, kaj bo iz tega išlo. Prošnja za vas, že kar nekaj let. To izražamo brez rezultatov tudi svetu. Namreč, proračun za Olaf je proračun pri 100 tisoč evrov že leta zamrzne, ne glede na stroške, kako se spreminjajo. Že leta poskušamo to spremeniti in zvišati za 20 odstotkov. To je pravzaprav smešno, svata pa nam nikoli ni uspelo. Običajno je svet proti. To bomo spet poskusili, zato vas resnično prosim, da nam pomagate. Tudi v zadnjih minutah tega spopada morate to izreči. To je za nas zelo pomembno imamo pet državnih tožilcev in revizorov, ki resnično delajo za EU, potem pa dobivajo dnevnice, kar se tekočih stroškov tiče, pa tega ne dobijo. Morajo resnično paziti na vsak evro. To se mi zdi nedostojanstveno, kako ravnamo s temi ljudmi. Tako da torej, to je velika prošnja z moje strani. Potem pa moramo pri EEAS srtiti visokih predstavnikov, kar se tiče njihove funkcije v EEAS. To je stara zadeva, tudi tu nam vedno kdaj spodleti, moramo se s tem še ukvarjati in strajati pri tem. To je tudi spodbuda računskega sodišča. Radi bi, da bi te posebne poslance vključili v EAS. E javni stanovanje na področju. Ni veliko, ampak te, ki jih imamo, moramo vključiti, integrirati v EAS sicer. Bomo imeli veleposlanike EU, posebno poslance v tujini. Imamo več glasov, nismo enotni, zato je pomembno to zredbo sveta urediti, vključiti v EAS. Gotovo bo to predmet spora s svetom, ampak to je vredno, kajti potem bomo nastopali na vzven bolj enotno. To je druga točka. Tretja. GD regijo upravlja z veliko milijardami vsako leto in jih namenja tudi državnim državam, kohezijskih skladih. 50 revizorjev se v GD regijo eh, vse čas skrbi za ta sredstva in če lahko tukaj izvedemo boljši nadzor. Potem sem prepričana, da se bo to izplačalo tudi pri učinkovitosti izplačevanja sredstev. To komisiji ne bo všeč, tudi drugim ne, ampak verjemite mi, to je pomembno tudi za države to storiti. Kaj ti, če jim že na začetku pomagamo, potem ne bodo morali vračati denarja, lahko ga bodo obdržali. To so moje prošnje in pripombe. Še kateri od kolegic kolegov? Mr. Mr. Mr. Ja, ja. No. Kolega Zdehovski. Kolegovi, uh, eh, Viot. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospodu Viotiju za to, da je danes z nami. Mislim, da je dobro, da imamo to izmenjavo mnenj. Inge Gresle je govorila o stališču našega odbora. Jaz pa bi rad spregovoril z vidika osebe, ki se ukvarja s proračunom za varnost. Na varnostnem področju nimamo dovolj sredstva za operativo, za Eurojust, za opremo. Operacije Eurojusta že nimajo več denarja. Tožilci poh ne morejo več organizirati sestankov. Ravno zato, ker ni denarja resnično potrebujemo nekoga, ki se bo poglobil v to. To je sramotno, nedostojanstveno. Če kot pripravljalec mnenja predlagate povišico v proračunu, potem pa svet, oziroma odbor za proračun, poda veto na to. To ni prijetna izkušnja. Dejstvo je, da ljudje, kot sem sam, ki delamo na tem, smo zelo predani temu. Štiri leta že delamo na tem. In vemo, katere agencije upravljajo dobro delo in katere ne. Podajamo predloge, ki so ustrezni. Prebral sem si pripombe predstavitev, ki jo boste podali. Ste videli razrešničo za 2016 za komisijo in za agencije? Spostavili smo kar nekaj težav. Veliko je bilo napak porabljenih sredstev. Imeli smo dve poročili na našem dnevnem redu danes, posebni poročili, ker ni pravega merjenja učinkov porabe teh sredstev. Imamo kvantitativne cilje, merimo, koliko elementov imamo, ne merimo pa kakovosti, dodane vrednosti v posamezni regiji. Naj vam dam primer, kar se tiče regionalnega razvoja. 100 milijonov smo predlagali za Češko. sredstva za pekarno, pekarno premijeja, da bi pekli boljši kruh. Zakaj naj bi evropski davkoplačevalci namenjali sredstva za kaj takega? To je enostavno smešno. Zakaj naj bi podpirali kar neko poljubno pekarno, če pa imamo sosedno pekarno, ki lahko stori točno to še bolj učinkovito, sama brez evropskih subvencij? To je tisto, kar moramo upoštevati v proračunu. Zelo pomembno je, da državam članicam izpostavimo pomen rezultatov, učinkovitosti in da torej tudi povišamo število revizorjev. To je dobra zamisel. Vendar pa v češkem primeru, ki je znan kot eh, Štorkino gnezdo, niso revizorji odkrili prevare. Tudi ne toživci, Ampak Olaf, šele ko se je Olaf vključil, se je to razkrilo. To moramo tudi vedeti. Uh, Hvala lepa. Naj pozdravim gospoda Viotija v našem odboru. Pomembno delo mora opraviti v parlamentu in mislim, da to upravlja zelo dobro v tej fazi. Pozdravljam prednostne naloge, ki se jih je zadal proračunu za trajnostno rast, za inovacije, za podnebne spremembe in za migracije, varnostno politiko in tako dalje. To so dobre prioritete. Pozdravljam tudi prednostne naloge, kar se tiče brezposobnosti med mladimi. To je še vedno zelo pomembno vprašanje. Vemo, da je naš odbor, računsko sodišče in ostali so pripravili veliko poročil na to pobudo in glede jamstva. Morda niste vsega prebrali, ampak mislim, da je dobro to prebrati. Počasi smo začeli, ampak sedaj napredujemo. Kar nekaj predlogov imamo za prihodnost. Če si tega ne morete sami prebrati, lahko to storimo, da vaše osebe. Potem pa še letno poročilo računskega sodišča, ostali so to že omenili. Stopna napak se manjša, 3,1 odstotka je bila v zadnjem letnem poročilu, ampak še vedno je nekaj področji, ki nas skrbi. Kohezijska politika je eno izmed teh. Sem tudi v odboru za regionalni razvoj, vem, da boste jutri tam. slaba stopnja implementacije po državah članicah me skrbi. To bo sedaj zadnji proračun v tem finančnem okviru, kmalo bomo dobili predlog za novi večletni finančni okvir. Skrbi pa me, če sredstvo kohezijske politike ne bomo namenili pravim zadevam, potem bo to izgovor za tiste, ki želijo krčiti sredstva, izgovor, da to storijo vi ste torej poročevali za proračun, ni enostavno pritisniti na države članice, da porabijo sredstva, ampak storiti moramo vse, kar je v naši moči, skoristiti vpliv, da se bodo kohezijske sredstva porabile kar se da hitro, proti koncu večletnega finančnega okvira, za prave projekte seveda. Tako bo potem manj izgovorov za tiste, ki želijo zmaševati sredstva. In še kolega Celer, ki je pripravil tudi naše mnenje. Hvala lepa, predsednica, se prečujem, da sem malo pozen. Ravno kar sem bil v odboru za regionalni razvoj, kolega Von je ravno kar to omenil. Prednostno gre za to, kako bomo rešili sredstvo za kohezijsko politiko in strukturne sklade. Kako bom instrumente, ki so že pripravljeni, spopolnil tako, da jih bomo imeli tudi po 2019-2020. In kako zneske, ki so v mm. nacionalnih ovojnice, lahko porabljal še naprej. To je ta tema v tem odboru. Sedaj spreminjamo celo nekatere zakonske podlage za to. Mislim, da bo to potem v proračunu 2019, to je predzadnje leto tega finančnega okvira, potrebno upoštevati. Potem pa se pogovarjamo tudi o tem, kar smo kritizirali že v razrešnici to, kar nam ni uspelo doseči v zadnjih letih. Naprimer, zelenitev kmetijstvo, program za mlade kmete, postati morata bolj učinkovita ali pa, če učinkovitosti ne bo, potem nista izvedljiva in moramo nameniti sredstva tja, kjer so rezultati otipljivi. V razvojni politiki bomo sedaj imeli skrbniške sklade. To nam je, so nam zagotovili kolegi iz komisije in iz EAS. Tako da bomo tudi tukaj verjetno uporabili sredstva. Trenutno je donatorska konferenca za Sirijo, milijarde so obljubljene za obnovo Sirije, za vračanje imigrantov. Prav zanima me, odkud bodo ta sredstva prišla. Ali bo torej vse prišlo iz držav članic, ali pa bomo spet za to uporabili tudi proračun EU, kot se je že dogajalo. Vprašanje bi bilo potem, odkud pa naj dobimo ta sredstva, kajti za tako vrsto izzivov imamo v večletnem finančnem okviru pomankljivosti nimamo take vrstice. To smo potem nekako napraskali v drugot. Seveda pa bi to potem pomenilo, da bi morali tudi prednostne politike kaj prispevati. Morda ribištvo, kmetijstvo ali pa tudi kohezijska politika, ki se običajno navede prva. Kajti Derek je že dejal, tukaj že v nekaterih državah članicah faza implementacije ni stekla tako, kot bi to peto, šesto leto izvajanja strukturnih skladov moralo biti. Gotovo bo to torej zelo težka naloga, prav tako pa bomo seveda celotno leto potem razpravljali tudi o naslednjem večletnem finančnem okviru. Za trenutni okvir pa sploh še nimamo prave umestne ocene. Kolegi Vjotiju želim veliko uspeha. Veliko uspeha pri opisu glavnih točk za proračun 2019. Mi v našem odboru za nadzor proračuna pa bomo godo podali naše pripombe in naše stališče. Sedaj pa gospod Orej, eh, Evropska komisija. Uh, Hvala lepa, predsednica. V imenu komisije naj pozdravim to izmenjavo mnen splošnim poročevalcem gospodem Viotijem. Kot komisija smo si zabeležili tako njegove pripombe, kot tudi pripombe poslank in poslancev tem odborom. Poročali bomo komisijo o tej izmenjavi mnen. Kar se tiče zadnje specifične pripombe gospoda Celerja, kar se tiče donatorske konference v Siriji, pa so me to vprašali tudi odbor za proračun včeraj. Tako da mm, naj izkoristim to priložnost in odgovorim na to vprašanje. Čeprav razumem, na potekajoči konferenci komisija namerava se zavezati takšni vsoti, kot je bila vsota lani, takšnem znesku, kot je bil dan lani. To je 560 milijonov evrov, to je torej identično lani. Kar bi potem komisija predlagala v osnutku proračuna za 2019, 23. maja bi naj to objavili, naslednji mesec torej. Tako kot lani bo komisija predlagala mešanico porabe virov, ki jih imamo in potem tudi še mm, iz eh, poglavja štiri neizkoriščeno zneske, ki jih še imamo. Potem seveda pa naj parlament odloča o tem, kako se to bolj natančno porabi. Gospod Fioti, sedaj prosim, pravi gospod predsednica. Grazie ancora Presidente. Hvala lepa še enkrat, gospa predsednica. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom, ki ste se oglasili v razpravi. Ta izmenjava mnen je bila zelo dobra, zelo koristna. To sem tudi pričakoval. Predstavili ste tudi okvir, znotraj katerega deluje vaš odbor. Ukvarjate se seveda tudi s prihodnim proračunom oziroma proračunom za prihodnje leto. Zabeležil sem si vaše pripombe tudi glede Eurojusta, OLAFA, službe za zonanje delovanje. Omenili ste tudi sredstva za Sirijo in podobne zadeve. Tudi v drugih odborih so se namreč dotikali podobnih vprašanj, ker se na vse zadnje ta vprašanja dotikajo tudi ostalih odborov. Hvala lepa tudi kolegu Vonu, ker je omenil vaše poročilo o brezposobnosti mladih, omenili ste tudi jamstvo za mlade. Danes dopoledne je potekala namreč izmenjava mnen s kolegi v odboru za zaposlovanje. Tudi tam sem omenil delo, ki ga vi opravljate. Sam namreč poznam zelo dobro to, kar ste pripravili, poglobljeno sem se seznanil z vašim delom. Nimam zdaj veliko sklepnih pripomb, rad bi povedal zgolj to, da bom počakal na vaše poročilo, na vaše pismo. Naj dodam še to, da se mi zdi zelo pomembno, da še naprej delamo skupaj. Če smem, bi vas prosil ne kot poročevalec, temveč kot prijatelj, kot kolega, uh, da storimo skupaj več. Kot veste, so države članice v svetu ponavadi bolj toge, bolj zategnjene, tako da če imate kakšne prijatelje na državni ravni, se na njih prosim obrnite, da se morda malce zmehčajo v spravnem postopku, ker bomo s tem mi storili veliko dobrega tudi za državljane. Hvala. A, Hvala lepa. Da, to je seveda najbolj žgoč vprašanje. Storili bomo vse, kar je naši moči, vemo, da to ni lahko. Hvala lepa za razumevanje, to pravili bom naše mnenje. Seveda pa bo potrebno to potem za to se boriti do konca. Zaenkrat, do sedaj je bilo to vedno zelo težko, kajti ni bilo časno tudi razumevanja pri splošnih poročevalcih. Hvala lepa, da ste prišli, veselimo se sodelovanja. Hvala lepa. Tako, zaključili smo s to točko na našem dnevnem redu, sedaj pa točka 12. Posebno poročilo računskega sodišča 4.9.2.18, poročevalec je Bogoslav Liberacki, eh, z strani računskega sodišča pa bo to predstavil kolega Heriks vsega te. Ta. Hvala lepa, predsednica, um, poslanke in poslanci. Hvala lepa za to, da lahko na kratko predstavim to poročilo. Na kratko naj povem o teh javno-zasebnih partnerstvih. Leta, od leta 1990 smo imeli okrog 1700 takih projektov s skupno vrednostjo 336 milijard evrov. Večina projektov jih je bilo v prometnem sektorju, 2016 približno tretjina. Finančni pomen pa nekoliko zaostaja. Od 2014 smo samo za 84 teh projektov dali sredstva EU na voljo. Sicer skupno 5,6 milijard evrov strani EU. Od leta 2015, to moramo omeniti, pa obstaja možnost, da projekte javno-zasebnega partnerstva lahko financiramo tudi z EFSI-jem. Tako, prehajam na priporočila in ugotovitve poročila in tudi kar se tiče institucionalne strukture in načrtovanja. Tukaj imamo velike pomankljivosti, kar se tiče pravnega in institucionalnega okvira in tudi pri postopkih na splošno. Države članice nimajo jasnih političnih konceptov in tudi ne jasne strategije za uporabo javno-zasebnih partnerstv. Vsaka država članica to izkoristi večinoma takrat, ko si želi dodatnih finančnih sredstev. Računsko sodišče v večini držav članic ugotavlja tudi premalo izkušenj in premalo strokovnega znanja pri javno-zasebnih partnerstvih, pa tudi premalo administrativne zmogljivosti pri izvajanju teh projektov. To je potem precejšno tveganje, da so partnerstva v nasprotju s prizadevanji EU, da bi naj omogočili učinke vzvodanja in da to potem ne pripomore k zbiranju zasebnega kapitala. Priporočila. Komisija in države članice ne smejo promovirati bolj intenzivne široke uporabe javno-zasebnih partnerstv, dokler teh težav ne rešimo. Komisija bi morala ponuditi finančno podporo samo za projekte visokega strateškega pomena. In države članice bi morale razviti jasne strategije in politične koncepte za PPP-je kar se tiče sredstev v tistih sektorjih, kjer se javno-zasebno partnerstva eh, najbolj uporabljajo. Kar se tiče izvajanja projektov, pa je računsko sodišče upozorilo na tveganje nezadostne konkurence. Kaj ti javna naročila? Tukaj se to izvaja po enotnih postopkih in to zelo omejuje podarovanje javnih naročil. Prav tako gre za nezadostno pripravo projektov strani javnega partnerja in podpis pogodb, preden se razrešijo glavno vprašanje, kot je naprimer pridobitev dovoljen in zaključev k tudi odzema zemlišč. Potem imamo tudi neučinkovite eh, izdatke pri sedmih od osmih projektov, Grčiji, Španiji in Franciji, smo imeli zamude tudi do 52 mesecev. Tako so nastale, nastali veliki, visoki stroški, višini 1,5 milijard evrov. Toliko sredstev je bilo potrebnih, da smo potem projekte izvedli do konca. Tega v Grčiji 1,2 milijardi, v Španiji 0,3 milijarde. In 30 odstotkov te vsote je prišlo tudi iz proračuna EU te, ti neočinkoviti izdatki so znašali se 21 odstotkov celotnih projektnih stroškov. Naj nakratko spregovorim še o Grčiji, kajti Grčija je 59 odstotkov dobila 59 odstotkov celotne podpore EU, 3,3 milijarde evrov, Španija, Francija 5 oziroma 6 odstotkov. Gledali smo si avtoceste, 744 km dolge avtoceste, S gradnjo so začeli bolj kot ne istočasno in to je že glede načrtovanja seveda m, mm, zelo dvomljivo. To postavi pod vprašanje celoten projekt. Pri dveh projektih je prišlo potem do 50 odstotkov zmanjšanja obsega in na kilometr gradne ceste so stroški narasli tudi do 69 odstotkov in to v povezavi splošno premajhno obremenitvijo avtocest v Grčiji. Priporočila. Države članice bi morale finančne posledice zamud in kasnejših pogajanj oblažiti, kar se tiče stroškov javno-zasebnih partnerstv, tako da bi imeli pravo časne pravčasno sklenitev pogodb in pravčasno nadaljno pogajanje o projektih. Sedaj pa še ocena projektov. Večinoma nimamo analize alternativ, tako je bilo v Grčiji in Španiji, Franciji in na Irskem, štiri države, ki smo jih privedeni, tukaj sploh ni bilo predpisa, da bi takšno analizo morali izvesti. Zato je bilo pomankanje dokazov, ali je prišlo pri teh projektih do najboljše možne izbire, kar se tiče strokovne učinkovitosti, ali so bile še kakšne dodatne možnosti izvedbe. Imeli smo preveč optimistične scenarije, kar se tiče trenutnega popraševanja in to je potem vodilo do nizkih stopen uporabe, naprimer na področju IKT. 79 odstotkov pod napovedmi na, v Franciji in na Irskem, pri avtocestah, pa pri manj kot 35 odstotkov na, v Grčiji in Španiji. To so samo začasni ocenjeni podatki. Tudi mm, kateri niso bili dosledni, podarevanje je torej pomenilo po eni strani malo spodbud, po drugi strani pa preveč tvegan za zasebnike. Naprimer, takrat, ko je uh, celotno tveganje popraševanja bilo preneseno na zasebnika. Pa tako smo ugotovili tveganje negativnih stranskih učinkov. Torej, da jih eh, navedajo izven bilančne vsote in to je potem shajalo iz tega, da seveda že na začetku niso upoštevali stroškovne učinkovitosti in tudi ne načel preglednosti. To je vplivalo na vse to, kar se tiče trajnostnih zavez in tudi kar se tiče posledic za dolg in primankljaje v prizadetih državah članicah. Priporočila, to zadeva komisijo in države članice. Komisija bi morala po našem mnenju podporo EU za projekte PPP nameniti le, ko obstaja zagotovilo, da bo izbira teh projektov temeljila na ekonomskih razlogih in ne na statističnih podatkih. Države članice pa morajo zagotoviti, da bo opcija javno-zasebnih partnerstev resnično predstavljala najboljšo vrednost in bodo izvedene tudi dobre komparativne analize. Tako, predsednica, gospod in gospodje, naj pozamem, javno-zasebna partnerstva PPP in v EU imajo velike pomankljivosti, in prinašajo omejene prednosti. Hvala lepa. Hvala lepa, pravzaprav je to poročilo nekaj, kar nas eh, frustrira. Jaz sem bila zaskrbljena, ko sem ga prebrala, sedaj pa še je kolega Liberacki. Hvala lepa. Lahko govorim polsko? Z velikim veseljem smo se sestali z ekipo računskega sodišča. Pogovarjali smo se o tem poročilu, o vsebini, zelo obširno in moram reči, da je to odličen dokument. Zelo vsebinski je temeljen na dejstvih in mislim, da se moramo strinjati s priporočili. Imam pa še nekaj dodatnih priporočil, svojih priporočil. Pred nekaj leti smo v našem odboru in odboru za promet smo se spraševali, ali naj ne bi imeli posebnih smernic ali morda tudi direktive glede upravnave javno-zasebnih partnerstv. Potem smo prišli do sklepa. da je interes eh, javnega sektora nekaj, kar je verjetno potrebno upoštevati. Mislim, da je to, kar vidimo danes tukaj, kritika tendence javnega sektora, da spregleda javni interes vidimo podporo za velike gromozanske projekte, ki bi naj imeli učinek samo do naslednjih volitev. Ko sem prebral to poročilo, sem ugotovil, da slabo upravljamo s tveganji. Politično tveganje je tudi del tega. To smo videli v Grči, kjer je nova vlada snedla besedo prejšnje. In Grčija ni edina. Prava analiza prednosti in stroškovne očinkovitosti bo potrebna in to tudi za zasebne partnerje. Imamo neustrezen nadzor, neustrezen odziv na dogodke, kar vodi do napihovanja stroškov. Nadalje. Časovni okvir je pogosto tudi neustrezno ocenjen koliko časa bo trajalo, da bo projekt prinesel dobiček. Namen niso dobri običajno, ampak namesto, da bi postorili to, kar je potrebno, kar bi imelo pozitivne učinke čez deset let, se sprejme odločitev, da bomo storili nekaj velikega, spektakularnega na kratki rok. In o tem moramo res dobro premisliti. Kar se tiče komisije, Zelo pogosto slišimo strani komisije, da se njih to ne tiče, da je to vprašanje za države članice. Komisija, da naj ne bi bila pletena v to. Potem pa se seveda vprašamo, kaj za vraga pa komisija, kaj za vraga pa komisija počne, jo sploh potrebujemo, če komisija v to ni vključena, če je samo opazovalka, kakšna pa je njena vloga. Mislim, da potrebujemo radikalno spremembo. Komisija se ne sme izogibati odgovornosti. Še najmanj, kar se tiče 500 milijard evrov v EFSI. 500 milijard evrov za velike projekte. Prav tako imamo še udeležbo EBRD, ECB, EFSI, zasebnih investitorjev. Predsejšnje investicije so še pred nami in moramo imeti ustrezno kohezijsko politiko, ustrezno infrastrukturno kohezijo, ciljamo pa tudi na reindustrializacijo Evrope. Z vsem tem je to poročilo pomembno, aktualno in Evropsko računsko sodišče nam je dalo v razpravo sklepe, ki jih moramo vzeti resno in razmisliti moramo o rešiti težav, ki so bile podane. Resnično bi si želel, da bi Evropska komisija ne tikala več eh, glave v zemljo in prevzela svojo odgovornost. Hvala lepa. Ja, To je bila kratka predstavitev, ampak eh, kljub temu, da so kratke predstavitve omejene časovno, bom dala besedo komisiji, predstavniku generalnega sekretarjata in prosim, da opišete eh, vlogo javno-zasebnih partnerstv. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, da smo danes lahko z vami, da se pogovorimo o tem pomembnem vprašanju, kako lahko javno-zasebna partnerstva podpirajo naložbe na različne načine. Naj najprej povem, da se strinjamo z nekaterimi zaključki iz tega poročila. Izkušnje z javno-zasebnimi partnerstvi so mešane, vse je odvisno od države članice in od sektora, kjer so se uporabljala ta partnerstva. Moramo pa zagotoviti dovolj pozornosti, predvsem v vprašanju tehničnih zmogljivosti, če želimo, da se projekt premakne od zasnove do dejanskega izvajanja na terenu, da zagotovimo najboljšo vrednost za vložen denar. Moram reči, da komisija ni pretirano navezana na ta model javno-zasebnega partnerstva, je pač eden od razpoložljivih modelov, kot rečeno imamo mešane izkušnje z njim, je pa ta model sicer relativno dobro deloval v večjih državah članicah. V nekaterih državah je tudi omogočil, da je javni sektor pridobil nekaj koristi iz tega. Prej ste omenili naložbeni načrt za Evropo. Del tega naložbenega načrta je tudi konkreten stebr, ki se nanaša na točno to vprašanje, torej na tehnično pomoč, na tehnično podporo, ki jo nudimo javnim organom. To izvajamo skupaj z Evropsko investicijsko banko. Več dobrih primerov smo tu nabrali. Še en pomemben vidik, ki bi ga rad izpostavil, je vezan ponovno na te naložbe v Evropi. Program naložb ni namenjen zgolj obsežnim infrastrukturam, temveč tudi MSP-jem in drugim podjetjem. Javno-zasebna partnerstva so pomagala javnim organom pri uveljavitvi obsežnejših infrastrukturnih projektih. Predvsem je pomembno, da se pri infrastrukturi zagotovi vzdrževanje in tudi popravilo. Upoštevati pa moramo tudi učinke krize in recesije. Namreč več držav, kjer smo opravili revizijo je prizadela tako kriza kot tudi recesija. Kdo nosi potem odgovornost za to, da se v okviru teh javno-zasebnih partnerstv sprosti ta skrit potencial, da se dejansko dosežejo rezultati? Države članice so odgovorne za to. Na koncu pa še enkrat hvala lepa, da ste nas gostili. To poročilo je zelo koristno, zlasti, ko gre za izpolnitev postavljanje tistih področji, kjer javno zasebna partnerstva dobro delujejo. Hvala. Edno boste razumeli, da nas niste zadovoljili z vašimi pojasnili. To je eden od primerov, kjer morate vi neprijetno nalogo upraviti, da vsega, Eh, se pač eh, zauzemate za nekaj, kar je katastrofa, ampak eh, če že govorimo o teh javno-zasebnih partnerstvih. Ampak v tem posebnem poročilu je veliko priporočil, veliko predlogov in ko boste jih vzeli na znanje in se boste odločili, kaj boste storili, prosim, da se vrnete k nam v uh, odbor. Vem, da ni čisto pošteno, da sedaj to govorim vam, ampak veste, Oglejte si poročilo in gre za dramatični razvoj na področju neodgovornosti. Očitno imamo bistveno preveč denarja, na denar ne pazimo, kot bi bilo treba. To je prav stara ugotovitev. V moje regiji so pred 20 leti zgradili eh, predor, engelberški predor, s javno-zasebnim partnerstvom. Zaradi tega, ker je bilo uporabljen, uporabljen ta model, je bil projekt 25 odstotkov dražji, kot bi bil sicer. Gre za ogromne vsote denarja, ki se tukaj izgubljajo. Treba bo se skupaj natančno, poglobljeno oceniti in če boste še naprej kot komisija stalno govorili, ja, mi nismo odgovorni za to, potem moram reči, da nas ne boste s tem pomerili. Sem razočarana, mislim, da ni prav, da pomembne stvari puščamo kar tako ob strani. Vseeno, hvala za vaše besede. S tem smo to predstavitev začasno opravili. Eh, verjetno bomo morali se še na nekem drugem sestanku vrniti na njo in sem, ki niso prišli do besede, se opravičujem, da tega niso mogli. No, tudi drugi eh, odbori upam, da bodo ustrezno delali na tem področju. Gospod eh, Heriksa so vas že povabili, drugi odbori. Mislim, da danes je bilo povabilo za sodelovanje v odboru za promet, ampak eh, to bo treba preložiti na naslednjič. Sedaj pa naslednja točka dnevnega reda. No, tudi odbor za proračun se mora ukvarjati s tem in se pogovarjati se bo moral tudi v okviru EFSI-ja o tem. Let's go on to item, uh... Dobro, gremo na točko 13. Gre za posebno poročilo računskega sodišča, ki se nanaša na energijo zanovljivih virov za trajnostni razvoj podeželja, znatne potencijalne sinergije, ki pa so večinoma neizkoriščene. Poročevalka je gospa Karin Kadenbach. Najprej pa besedo predajamo pristojnemu članu Evropskega računskega sodišča, gospodu Jerebu. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kolegice in kolegi, hvala lepa, da lahko zdaj predstavim zaključke našega posebnega poročila v zvezi z energijo z obnovljivih virov za trajnostni razvoj podeželja, znatne potencijalne sinergije, ki pa so večinoma neizkoriščene. Več sredstev imamo na voljo za to, da se spodbuja uporaba obnovljivih virov energije, naprimer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja je temu namenjen. V revizijskem pregledu smo preverili, kako je razvoj podeželja povezan z energijo z obnovljivih virov. Energijo z obnovljivih virov smo obravnavali v celoti, zanimalo nas je, kako se upoštevajo tudi razvojni vidiki. Tudi v naložbe v okviru EFRD-ja smo preverili, ko gre za energijo z obnovljivih virov. Ugotavljamo, da obstajajo potencijalne sinergije med eh, politiko, ki se nanaša na energijo z obnovljivih virov in eh, razvojem podeželja. Ampak te sinergije so zaenkrat še neizkoriščene. Če želimo v celoti izkoristiti prednosti, ki jih prinaša uporaba energije z obnovljivih virov na podeželju, moramo vse skupaj prilagoditi lokalnim pogojem in priložnostim. Osredotočiti se moramo na konkurenčnost podeželja. Ugotovili smo, da je zelo malo povezav med obnovljivimi viri in razvojem podeželja v akcijskih načrtih na nacionalni ravni. Zelo malo krat se uporablja Evropski sklad za razvoj podeželja kot vir financiranja. Ugotovili smo tudi, da nekateri instrumenti v novem okviru z področja obnovljivih virov prispevajo k izboljšanju situacije, ampak niti trenuten, niti predlagan okvir za trajnostni razvoj bioenergije ne predstavljata ustrezne podlage za zaščito podeželja, zlasti, ko gre za okoljska, socialno-ekonomska tveganja. Niti ta dva okvira ne skoriščata potencijala za nadaljni trajnostni razvoj. Ključni problemi so vezani na intenzifikacijo kmetijskih praks in gostarjenja Potem je tu še vprašanje emisij onesnaževal iz tega bioenergetskega ciklusa. Trajnostna tveganja so vezana predvsem na prostovoljne ukrepe, na to, da so ukrepi financirali zgolj iz evropskega proračuna in še to zgolj za obsežne industrijske emisije, ki predstavljajo manjši del celostnih emisij. Specifična finančna sredstva za razvoj podeželja lahko in bi morali odigrati vlogo pri doseganju ciljev, ki smo si jih zadali na področju obnovljivih virov, tako na evropski kot na nacionalnih ravneh. Vendar je to treba vključiti v trajnostni razvoj podeželja in politike z tega področja. Zaenkrat komisija še ni podala zadostnih pojasnil ali smernic na tem področju, niti ni povedala, kako naj bi ta Evropski sklad dopolnil nacionalne in evropske finančne scheme. Rezultat tega pa je, da večina držav, ki smo jih obiskali, ni dala prednosti tistim obnovljivim projektom, ki bi lahko prispevali k trajnostnemu razvoju podeželja. To pa bi lahko okrepili predvsem s pomočjo dobavnih verik. Podajamo pa nekaj primerov dobrih praks, kjer so ustrezno pripravljene strategije tudi koristno uporabili. Do oktobra 2017, kar je skoraj da štiri leta po začetku trenut, veljavnosti trenutnega večetnega finančnega okvira, je zgolj 40 milijonov v fokusnem moču 5C bilo uporabljenih, se pravi zgolj 5 odstotkov sredstev. Revidirali smo tudi nekatere projekte iz prejšnjega finančnega obdobja, ker nas je zanimalo, kakšen je bil izborni postopek in kako so se stvari financirale. Ugotovili smo, da komisija nima celovitih informacij v zvezi z izdatki iz tega sklada za projekte z področja obnovljivih virov energije za obdobje 2007-2013. Ne vemo, kako to se opada s celostnimi izdatki za področje obnovljivih virov. Omejene informacije so na voljo glede tega, kaj smo dosegli s porabljenimi sredstvi. Kljub temu, da so bile vnešene določene zboljšave v programsko obdobje 2014-2020, še vedno obstajajo pomankljivosti na področju spremljanja, predvsem zaradi kompleksnosti pri programiranju in zaradi omejenega področja uporabe navedenih kazalnikov. Države članice so opredelile nekatere projekte, ko gre naprimer za fotovoltaične plošče in tako naprej na različnih področjih. Ampak s tem se je zmanjšala možnost primerjanja držav članic na teh področjih, premalo kazalnikov imamo z področja obnovljivih virov energije. Komisija je državam članicam sicer ponudila smernice, kako naj ocenjujejo dosežene rezultate tudi s pomočjo evalvacijskih poročil, ampak dodaten trud bomo morali vložiti, predvsem tisti, ki to ocenjujejo. Rezultati pa ne bodo tako zanesljivi. Preverili smo tako naložbe strani tretjih strani, ko gre za obnovljive vire, pa tudi naložbe, ki so predvsem bile izvedene strani lastnikov projektov. To smo revidirali. Zanimalo nas je, kako vse skupaj vpliva na okolje, na razvoj podeželja. Ampak ugotavljamo, da so še vedno precejšnje pomankljivosti pri sami izbiri projektov na nacionalni ravni, zato niso bili izbrani ustrezni projekti. Naprimer, izbrani so bili projekti, ki so imeli sicer veliko vpliv za avtore in imetnike teh projektov, premali vpliv pa je bil viden na področju razvoja podeželja. Se pravi, redka javna sredstva smo porabljali za projekte, ki niso koristili razvoju podeželja in podeželskemu gospodarstvu. Na tej podlagi smo podali naslednja priporočila. Ko se bodo oblikovali naslednje politike na področju obljubih virov energije, morajo komisija in države članice bolje upoštevati tudi okoliščine ter potrebe podeželja. Še posebej to velja, ko se vzpostavljajo integrirani nacionalni podnebni in energetski načrti. Komisija skupaj so zakonodajalci oblikuje prihodnje politične okvire za bioenergijo na tak način, da bomo zagotovili boljše varovalke tudi proti netrajnostnim virom, naprimer, ko gre za biomaso. Natančno bi morali opredeliti tudi vlogo sklada, ko gre za naložbe v obnovljive vire energije. Države članice bi morale zagotoviti vse relevantne informacije glede dosežkov v okviru izvedenih programov tudi v okrepljenih izvedbenih poročilih za do leta 2019. Komisija naj z državami članicami okrepi tudi postopke izbire projektov. Izberejo naj se zgolj trajnostni projekti z področja obnovljivih virov energije, ki bodo koristili tudi razvoju podeželja. Hvala lepa za vašo pozornost za enkrat. Pozdravljamo tudi delovni dokument, ki ga je pripravila kolegica Kadenbach. Če imate še kakršnokoli vprašanje, pa bom z veseljem odgovoril. Hvala. Uh, Hvala lepa. Besedo zdaj lahko predamo poročevalki, gospe Kadenbah. Ja, uh, Morda smo lahko veseli, ker gospe Gresle ni v dvorani, sicer bi se ponovno razburila, kajti tukaj gre za situacijo, kjer cilji, ki smo si jih sami zastavili kot parlament in komisija, dokazujejo, da nismo, da jih nismo ustrezno dosegli. Samo del finančnih sredstev je bil izdan v tem okviru, kar zadeva druga sredstva, pa zveni precej dramatično, da enostavno pri drugih ciljih niso bili kazalniki jasno določeni, kar je problem tako za računsko sodišče, kot tudi za davkoplačevalce. Ne morejo ugotoviti, v kolikšni meri so ta sredstva resnično pozitivno vplivala na razvoj podeželja. V Nemščini obstaja poseben pregovor, ki pravi, da denar lahko pride odkudrkoli, ampak Ta denar je konkretno namenjen razvoju podeželja, ampak imamo meril in inštrumentov za merjanje. Sporočilo komisarja Hogana o prihodnji SKP kaže, da bo še več možnosti, da države članice zelo fleksibilno delujejo na tem področju komisiji smo se pritoževali o tem, vendar vedno znova pravi, da je to v pristojnosti držav članic, da oblikujejo programe, da porabijo denar. Ampak po mojem mnenju ta sredstva niso bila namenjena temu, da po svoji volji države članice odločajo o tem, kako jih bodo porabile. Želela bi si, da bi te predloge računskega sodišča ne obravnavali zlahka, temveč da jih vsi vzamemo k srcu in da, ko bomo drugi stebr skupne kmetijske politike obravnavali, si resnično zastavimo cilj, ki, se, eh, ki zveni podpora razvoju podeželja. Seveda je pomembno, da prejdemo na obnovljive vire energije, ampak to ni inštrument samo za obnovljive vire energije. In tudi vprašanje pospeševanja uporabe biomase je zame zelo polemično. Kolegi iz odborov za kmetijstvo oziroma za okolje so danes že povdarili, da poznamo primere, da vprašanje uporaba biomase za uh, razvoj podeželja ni nujno najbolj smotrna poraba sredstev. Mislim, da sem v vse čas izkoristila, ampak upam, da bomo v prihodnosti o tem še lahko intenzivno se pogovarjali. Med ljudmi namreč izdatki za kmetijstvo niso zelo priljubljeni. Zato je v svezi s tem treba omeniti tudi situacijo s Brexitom. Torej, manj denarja bo zaradi Brexita za SKP in treba se vprašati, kako bomo prihranili. In drugi stebr se mi tukaj zdi zelo, zelo pomemben. Te vrste ne smotrno trošenje denarja, ki vključuje tudi ne namenske podpore, se mi zdi, da lahko samo škodijo razvoju podeželja. Pa ne samo razvoju podeželja, temveč eh, tudi konkurenčnosti Evropske unije. In naši državljani se tega resnično zavedajo. Zato je treba natančno proučiti, kakšne so možnosti za čim boljšo uporabo podeželja sredstev Evropske unije, da bomo resnično dosegli cilje na področju boja proti podnebnim spremembam. Hvala. Hvala, gospa Kadenbach. Nekoliko več časa imamo na voljo za obravnavo tega poročila, ker gre za nadaljne poročilo. Gospod Zdehovski. Za, za jej uh, spravo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalki. Tej není paní predsedkyni Gressel, že by se... Gospa Kadenbach, rekli ste, da je škoda, da predsednice Gresle ni tukaj, kaj ti ponovno bi se lahko razburila. No, mislim, da je gospod Von sicer dober uh, uh, namestnik, vi, gospa Kadenbach, pa bi lahko bili tudi, glede na to, kako vas jezijo nekatere stvari, prihodnja predsednica. No, vsekakor eh, to poročilo Evropskega sodi, eh, računskega sodišča se mi zdi, da je dobro pripravljeno. In ko razpravljamo, vedno znova samo kritiziramo stvari. Gre pa za nekatere pozitivne plati tudi. V zadnjih štirih letih je res, da ni prišlo do napredka pri celi vrsti programov. Cela vrsta programov je zelo ohlapno opisanih, nimajo nobenih eh, meril za ocenjevanje, eh, uporablja države članice pri programih eh, svoje poljubne pristope ocenjevanja. Gre pa za zelo kompleksno vprašanje, gre za zelo široko področje, za široko tematiko. In mislim, da so problemi podnebnih eh, sprememb nekaj, za, o čemer moramo resno razpravljati, sicer nas bodo prihodne generacije potegnile za všesa. Evropska unija je na področju boja proti klimatskim eh, spremembam si zastavila zelo ambiciozne cilje in to je treba samo eh, pozdraviti. Večkrat smo se prepričali, da so te ambicije takšne, da ne izkoristimo dejanskega potencijala Evropske unije. Ostajamo samo pri ambicijah in pri besedah. Potrebujemo proračunske načrte, potrebujemo eh, merila in kazalnike in zelo strog pristop Evropske komisije. Vprašanje obnovljivih virov energije je temeljno vprašanje Evropske unije. Ne gre tukaj samo za energetske potencijale, temveč gre tudi na, za geopolitični položaj Evropske unije in za neodvisnost od uvoza energentov iz tujine. Obnovljivi viri energije so za podeželje zelo zanimivi. Spremembe na tem področju morajo namreč se poroditi na lokalni ravni. Evropska unija ima na tem področju veliko potencialnih možnosti za dobre projekte in za podporo leteh. Torej, en primer sem že omenil, bioenergija. Računsko sodišče tukaj vidi velike možnosti za sinergijske učinke. Računsko sodišče, ki govori o teh sinergijah, pravi, da so nenadomestljive. Sedaj pa naj omenim še eh, drugo poročilo Evropskega računskega eh, sodišča, to je eh, poročilo številka 16 iz leta 2016 in tam je dobro opisano, kako bi lahko te sinergijske učinke dosegli. Komisija mora pripraviti ustrezne načrte in se pri tem usklajevati z državami članicami. Sam sem že večkrat apeliral na Evropsko komisijo, da najbolj upošteva razvoj podeželja in ga poveže z klimatskimi spremembami. No, v tem poročilu je to že zapisano, to je bilo leta 2016, pa se do danes ni ničesar zgodilo. Torej, komisiji pravim, konkretne, konkretne, konkretne, konkretne načrte in ukrepe treba pripraviti za to, da bomo izkoristili vse potencijalne možnosti sinergijskih učinkov. Ne smemo ločevati posameznih eh, poglavij. To ponavljamo vsako leto. Potem treba je podpreti dodano vrednost Evropske unije. Projekti morajo biti odraz doslednih evropskih politik. In določeni cilji, kot naprimer tisti iz pariškega sporazuma, so takšni, da jih je treba začeti izvajati ali izvajati če hočete bolj natančno zasledovati, da jih bomo dosegli. Torej, poleg tega so potrebne tudi konkretne lokalne strategije razvoja podeželja, ki morajo biti povezane z evropskimi. Torej, čakajo nas izzivi. Sam imam zelo rad izzive. Hočem pa, da Evropska unija postane bolj sposobna se jih lotiti, tako kot je treba. In upam, da bomo kmalo dobili ustrezne rezultate, da ne bomo kritizirali, temveč bomo lahko pohvalili Evropsko komisijo. Gospod Flanagan se bo naslednji lotil te teme. Noč. Hvala lepa. Ne vem, ali sem na robe razumev, ampak računsko sodišče pravi, da ni bilo povezave s podeželjem, da se je to premalo upoštevalo. Zanima me, koga pa so potem upoštevali, če njih niso. Na no, vse zadnje je govora točno o tem. Nobenega dvoma ni, da je energija iz obnovljivih virov za trajnostni razvoj podeželja, kot je zapisano v naslovu, tista, ki ima velik potencial tudi za oblikovanje sinergij. Pri nas je veliko teh projektov, ki se nanašajo na energijo z obnovljivih virov, ampak niti eden od teh projektov ni z, povezan z lokalnim prebivalstvom. Prihajam iz kraja, kjer smo greli hišo, kjer smo kuhali in tako naprej, tako da smo pokopali z rokami šoto in šoto uporabljali kot vir energije potrebujemo oglično neutralno rešitev, se strinjam, vse lepo in prav, ampak kaj to pomeni? Premalo sinergije, pa ne samo to, odmikamo se od neodvisnosti proti situaciji, kjer so vse povsod veterne turbine, nobenega lastništva nimamo nad tem, nobenega dobička nimamo od tega, niti ne smemo več tega obiskati. Številni, ki prihajajo iz Nemčije ali Francije, ne pridajo na Irsko, zato da vidijo neko industrializirano krajino. Veliko bolje bi bilo, če bi poskrbeli za sinergije, če bi dobili nekaj koristi iz vseh teh energij. Žal tega ne dobivamo. Zato je rezultat ta, da lokalno prebivalstvo teh projektov ne želi več. Vse se je zaustavilo. Poglejte si področje biomase. Porajajo se okoliščine, ko lokalnih državljanov ne vključujejo naprimer v izkoriščanje biomase v gozdarstvo. Mislim, da stvari niso dovolj dobro premišljene. Imamo zemlišča, kjer naj bi se gojila biomasa, potem tudi drevesa, se sadijo predvsem citrusi, ampak zgodi se potem, da se na hektar zdaj zajame 45 ton CO2, ja, ampak to bi se dogajalo, če bi bile posejane ustrezne polščine, namreč če so posejane samo smreke, se zajame zgolj 12 ton oglika, kar je 33 ton manj. Še vedno imamo seveda tudi pogozdovanje s pomočjo sredstv Evropske investicijske banke in s pomočjo evropskih sredstv, ampak niso bile vzpostavljene povezave. Zelo pomembno je, da se stvari lotimo pravilno. Prihajam iz kraja, kjer spodbujamo neodvisnost. Tudi ko nismo imeli nič za jesti, ko nas je prizadela huda lakota, smo imeli vsaj dovolj, da smo se lahko greli. Če pa ljudi ne boste vključili v projekte, bodo temu nasprotovali, kaj, kar trenutno tudi počnejo, zato tudi napredka ni. Tako da je to, kar je zapisano v vašem poročilu, še kako prav. Zanima me, kaj komisija meni o tem. Glede biomase pa moramo biti iskreni. Biomasa ne moremo gojiti rastlin zgolj zaradi biomase. V Newcastlu, v elektrarni Drake's koristijo zdaj biomaso, ampak izpustov je pa več, kot če bi kurili premog. Saj sem komaj da verjel, ko sem to videl. Hvala. Hvala, gospod Flanagan. Zdaj bomo pa slišali še mnenje komisije. Gospod Hoffman. Gospa Hoffman. Hvala, gospa Hoffman sem, nič hudnega. Lori Hoffman sem. Gospa Kadenbach, gospod Zirep, člani in članice parlamenta, kol spen gospodje. Najprej bi nagovorila poročevalko in tudi člana sodišča. Hvala lepa za te dve poročili, to je za nas zelo zanimivo, kaj ti, kot kaže, je še kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave, kot ste že sami povedali. Najprej, kar zadeva prihodnost energije iz obnovljivih virov in politike z tega področja. Podan je bil predlog, zakonodajni predlog, tega trenutno obravnavamo skupaj s parlamentom, kar nekaj elementov je v tem predlogu, ki naj bi zadeve izboljšali. Nekatere od točk, ki ste jih sami izpostavili, so že vključene. Za nas, za me je pomembno predvsem to, da izboljšamo predvsem merila za ocenjevanje trajnosti bioenergije, zlasti ko se uporablja biomasa. Vključiti je treba določene varovalke, tudi ko gre za uporabo gozdne biomase, da bomo zagotovili enake kazalnike za ocenjevanje dejavnosti na tem področju. Omenili ste tudi kar nekaj zadev, pri katerih si želite v prihodnosti videti izboljšave. Kot ste izpostavili, ni informacij, ne moremo meriti učinkovitosti politike, zlasti politike za razvoj podeželja. Dovolite mi, da se dotaknem specifične točke v trenutnem programskem okviru. Imamo neke vrste kazalnike glede rezultatov, naprimer kakšno podporo nudimo za dejavnosti na tem področju. Ti kazalniki so sicer takšne narave, da jih ne moremo meriti vsako leto, potrebujejo nekaj časa, da se razvijajo. Leta 2019 bomo dobili rezultate, pripravljeno bo posebno poročilo. Takrat bomo tudi imeli informacije v zvezi s tem, koliko smo uložili v proizvodnjo energije z obnovljivih virov. E Zanima nas pa tudi, koliko projektov smo podprli z tega področja, torej koliko projektov, ki se nanašajo na energijo iz obnovljivih virov. To dvoje merimo. Lahko vam povem, da je komisija naklonjena kazalnikom. Imamo pa težave pri pridobivanju informacij strani držav članic, če sem posem iskrena. Uh, pri politiki za razvoj podeželja imamo zelo razvit okvir za spremljanje in ocenjevanje. Izpostavljamo kazalnike, ki jih morajo meriti države članice. Imamo informacije na številnih področjih, ampak mislim, da bi morali zadeve nekoliko bolj postaviti v kontekst. Tudi države članice morajo namreč opraviti svoj del naloge. Države morajo posredovati informacije, da lahko potem mi stvari merimo. Poleg tega ni vedno najbolj enostavno predeliti pri posameznem projektu, kolikšna je bila količina obnovljive vire energije, ki se je dejansko proizvedla v tem okviru. Na tem sicer delamo, vemo, da je to pomembno. Tudi nas zanimajo te informacije. V letu 2019 bomo torej imeli nekaj informacij s tem v zvezi. Glede prihodnosti. Kakšen bo prihodni zakonodajni okvir za področje razvoja podeželja? Verjetno veste iz poročila o prihodnosti kmetijstva in hrane, da želimo kar nekaj stvari izboljšati. Predvsem želimo, da bi politika temeljila na pristopu, ki je usmerjen v doseganje rezultatov. Nas zanima, kaj dosežemo z neko politiko, kakšen, do kakšnih rezultatov pridemo nekoliko smo spremenili pristop, zdaj ocenjujemo rezultate politik. Od držav članic bomo tudi zahtevali, da pri vsakem programu opravijo zelo podrobno analizo lokalnih potreb, to je zelo pomembno. Ne gre za to, da bi države članice počele karkoli želijo ali kar jim je všeč. Priznati moramo, da so zahteve regij in držav članic precej raznolike. Zato moramo dovoliti, da svoje zamisli, svoje strategije utemelijo na analizi dejanskega stanja. Ne moremo imeti eno samo idejo za vse države. Zato moramo ukrepiti tudi to vrstne analize. To pa je povezano tudi z vašo zamislijo, o preverjanju instrumentov tudi z vidika koristi za podeželje. To smo predstavili kot neke vrste instrument za ocenjevanje, ker nas zanima, kakšen vpliv imajo posamezne politike na podeželska območja. V prihodnje bomo pripravili skupne kazalnike, merili bomo tudi točke, ki so vezane na energijo iz obnovljivih virov. Nekateri ste rekli, da bi morali državam članicam ponuditi več smernic oziroma da bi jih morali bolj voditi. Gospod Flenegan je rekel, da tam, odkudar sam prihaja, lokalno prebivalstvo ne sodeluje pri teh projektih. Mi podpiramo projekte na področju razvoja podeželja. Imamo tudi namensko spletno stran za to področje, navajamo primere, ne zgolj, naprimer, ko gre za sončne plošče, ki se nameščajo na kmetije. Želimo razvijati koncepte za obnovljive vire energije na lokalni ravni. Imamo tudi Evropskega partnerstva za področje inovacij, imamo fokusno skupino. Želeli bi se osredotočiti na vprašanje energije z obnovljivih virov, ker si želimo državam članicam predstaviti najboljše prakse. Veliko smo že storili za to, da države obvestimo o tem, kaj je mogoče. Vsi pa želimo, da bi potem to še nadalje razvijali in čim širše uporabljali. Države pa bomo v prihodnje tudi prisilili, da pri izbiri projektov uporabijo izbirna merila pripravili bomo skupno metodologijo, ker želimo, da bi se izbirali zgolj najbolj kakovostni projekti. Hvala. Uh, you, Mrs, uh... Hvala, gospa Hoffman. Še sodišču bom dal priložnost, da se odzove, če se mu zdi to potrebno. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa za vsa izražena mnenja, hvala lepa tudi za izraženo podporo našim ugotovitvam. Par odgovorov gospodu Flanaganu. Strinjam se z vsem, kar ste povedali. Če najprej omenim vprašanje trajnosti, tudi v našem poročilu piše, da obnovljivi viri niso vedno trajnostni, ne gre za sinonim. Zato moramo biti zelo previdni pri kaskadni uporabi biomase. Ni dovolj, da drevesa zgolj posekamo in jih potem vržemo v peč. To ni pravi pristop. Glede naložb v obnovljive vire, če sem prav razumel, ste omenjali obsežnejše projekte. Na začetku sem že povedal, da se obnovljiva energija financira z različnih virov. Mi smo se osredotočili zgolj na EKSRP, ne na druge vire naložb, ko gre za obsežnejše obrate za obnovljivo energijo. Če se navežem še na to, kar ste na začetku povedali. Kaj upoštevamo, če ne upoštevamo podeželja? Zlasti pri EKSRP-ju smo skušali ugotoviti to, kako so države članice oblikovale izdatke, kako so porabljale sredstva, kako je bilo to povezano s projekti za razvoj podeželja. Pa nismo našli nobene povezave, nobenega pojasnila, zato smo v svojem poročilu tudi zapisali, da so nekatere naložbe imele veliko večji vpliv na razvoj podeželja kot druge. Če imate enega kmeta, ki zgolj namesti sončne plošče na streho svoje kmetije, je to za njegovo rabo, prav velikih koristi ni z vidika razvoja podeželja. Če pa financirate proizvodnjo, ne vem, daljinskega ogrevanja in uporabljate pelete ali kaj drugega za ogrevanje v tem območju, potem vzpostavite neke vrste dobavno verigo. Tudi zaposlili boste več ljudi. Nekateri bodo sekali drevesa, drugi bodo pripravljali drva ali pelete, tretji se bodo ukvarjali potem s sistemom za ogrevanje. Tako da to bistveno bolj vpliva na podeželje. Ni pa nobenih pojasnil, kaj države počnejo s temi sredstvi še ena pripomba glede tega, kar je povedala komisija, gospa Hoffman. Rekli ste, da boste leta 2019 imeli na voljo nekatere rezultate oziroma informacije v zvezi z naložbami v obnovljive vire, to je bolj usmerjeno na uspešnost, ne pa na rezultate. Uh, Rekli ste tudi, da boste imeli na voljo informacije glede projektov, ki so se izvali na tem področju. To je nedvomno korak naprej, ampak če je to edini kazalnik, ki ga boste spremljali, potem lahko pripravimo drugačno rešitev. Če je količina obnovljive energije edino, kar boste merili, potem je dovolj, da imate zgolj en sklad, da financirate obnovljivo energijo. Tudi v EKSRP-ju smo sredstva za to področje povezali z razvojem podeželja. Tudi pri razvoju podeželja smo imeli na voljo kazalnike, da smo izmerili, kaj se je ustvarilo s pomočjo teh naložb. Delovna mesta, morda kaj drugega, ne zgolj energije iz obnovljivih virov. Hvala lepa. Me, uh, Hvala lepa. Še poročevalka. Zaključno vprašanje bi šlo podobno smer vprašanje pri teh kazalnikih. 2019 se mi zdi malo neugodno leto, če bomo v naslednjih tednih dobili predlog, konkretni zakonodajni predlog za novo SKP. Potem predvidevam, da bomo morali počakati še nekaj let, da bomo ta spoznanja prilili v politiko v tem drugem stebru. In potem drugič, vprašanje, kako bi to povezal med obnovljivimi viri in učinki na regije dejansko izmerili, če ne bomo povedali, da imamo tudi prioritiziranje za programe v državah članicah. Uh, uh, ne bomo zdaj imeli dialoga. par sklepnih pripomb. Izvolite. No, potem pa je to to. Uh, Najlepša hvala. Še ena zanimiva tematika, še ena zanimiva razprava. Pa naj še kdo reče, da je odbor za proračunski nadzor dolgočasen. Tudi naslednja točka je zelo zanimiva. Vračamo se k točki 9. Gre za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor regij in sicer na temo vpliv kohezijske politike Evropske unije na Severnem Irskem. Sem v hecnem položaju, zato ker pripravljam mnenje v svojem lastnem poročilu, kar je res nenavadno. Nisem niti bil prepričan, da je to dovoljeno, Pa so mi rekli, da ja, no, zagotovo želite, gospod Flanagan, dati svoj prispevek k temu. To mnenje moramo pripraviti. Upam, da ste prejeli izvod tega mnenja. Ko sem začel obravnavati vprašanje, koliko sredstev se je porabilo z kohezijske politike na Severnem Irskem, sem preveril predvsem večje sklade, e KSRP, ESF, ampak če bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, potem Severna Irska ne bo več upravičena do sredstev iz EKSRP-ja niti ESF-ja. Sam sem se podal na misijo ugotavljanja dejstev, tudi s pomočjo kolegov iz odbora regij. Preverjali smo interregove čezmejne projekte, ti so bili zelo zanimivi, šlo je za čezmejne projekte, ki so ljudem na eni strani meje dopuščali, da delajo na drugi strani meje. Preverjali smo tudi nekatere zdravstvene projekte v smislu, da so ljudje na različnih straneh meja lahko dostopali do zdravstvenih storitev na drugi strani meje. Tudi to je pomembno. Preverjali smo tudi mirovne projekte na Severnem Irskem. Naprimer, pogovarjali smo se z žrtvami, s preživelimi tudi z Evropskim mirovnim programom se financirajo te storitve. Obiskali smo tudi nekaj skupnostnih centrov v dveh različnih skupnostih. V teh skupnostnih centrih so se izvajali projekti, ki so zlasti mladim omogočili, da se združujajo, da se družijo, da se usposabljajo, da plešajo, igrajo nogomet, da ustvarjajo glasbo. Torej, moram reči, da smo bili navdušeni nad tem, kako ta evropski mirovni program pomaga pri združevanju ljudi po večjih letih konflikta. V odboru regiji pripravljam poročilo na to temo, v tem odboru pripravljam mnenje. Mirovni program in Interreg sta ključna programa, ki prispevata k združevanju skupnosti in upam, da bosta ta dva programa delovala tudi po brexitu. Vas, irsko in britarsko vlado, moramo prepričati v to, da še naprej financirate te programe tudi v prihodnje in še dolgo let. Zato, ker programi odlično vplivajo na obe skupnosti in vsi se strinjamo, da bi morali te programe še naprej financirati tudi po brexitu. Ko sem pripravljal to poročilo, so mi rekli, naj se čim bolj izogibam brexitu, kar je težko, če govorimo o evropskih sredstvih, zlasti o prihodnjih EU sredstvih po letu 2019. Sicer so nam rekli, da tega ne omenjamo, ampak velik del razprav se je osredotočil tudi na vprašanje meje, o tem je govor tudi v pogajanjih o brexitu, ampak v poročilu ali v tem mnenju tega ne omenjam. Toliko za uvod, upam, da ste prebrali mnenje, mnenje ni dolgo mislim pa, da se boste strinjali z večino vsebine. Se pa že veselim tudi vaših pripomb, gospod Celar in gospod Flanagan. Ähm, ja äh, Hvala, gospod predsedujoči. Sam sem vodil delegacijo oziroma misijo pristojnega odbora, ki je potovala na Irsko In ko gre za učinkovitost evropskih eh, programov, se je ta resnično izkazala v veliki meri. Pred 25 leti so bila poročila na irskem takšna, da skoraj da ni bilo dneva, ko ne bi eksplodirale kje bombe ko ne bi prihajalo do nasilnih dejanj v severnem, na severnem Irskem, bodi si v Belfastu ali v Londonderju. O tem ni ničesar več moč videti. Ampak površina nas ne sme zavajati. Smo člani Evropske unije, potem, če meja ne bo propustna med Irsko in Severno Irsko, kot je do sedaj bila brez težav in milijardne programe smo mm, imeli in eh, če to ne bo več na voljo, če ne bo nobenih jamstev, več, da bo tako ostalo tudi v prihodnje, je to situacija, ki jo ne moremo kar tako sprijeti. Brian Hayes, ki je poročevalec v Senci, me je prosil, da naj nekaj povem v zvezi z poročilom Dereka Vona. Sedaj bom posredoval njegovo mnenje. Brian Hayes piše, pozdravljam osnutek mnenja Dereka Vona, ki ugotavlja, kako pomembna je bila evropska kohezijska politika za Severno Irsko cela vrsta programov, tudi mirovni, so v veliki meri vplivali na regijo. V času teh programov smo prijeli skoraj da pol milijarde evrov. Brez teh sredstev mnogi programi, kot recimo severno uh, irski znanstveni program, nikoli ne bi delovala. In uh, s temi programi je bilo moč eh, pospeševati regionalno sodelovanje. Tudi pobude za socialno-varstvene dejavnosti so bile zelo uspešne, recimo pomoč avtističnim otrokom, eh, ljudem s prekomerno težo in tako naprej. Veliko teh sredstev torej prihaja iz Evropske ure in večina teh programov brez podpore EU sploh ne bi obstajala vesel sem, da poročevalec to upošteva in da predlaga, da se financiranje nadaljuje. Nobenega dvoma ni o eh, dobrih rezultatih evropske kohezijske politike na Severno Irsko in eh, tako poročevalcu kot ostalim predlagam, da čimprej najdemo rešitve v obdobju po Brexitu. Hvala, gospod Flanagan. Sam in Brian Hayes se razlikujeva v mnogih zadevah, ampak eh, tukaj, kar sem sedaj slišal, da je on napisal, lahko stotstotno podprem. Spomnim se časa v 25 let nazaj, ko ni bilo eh, dneva, ko ne bi slišali za kakšno katastrofo. Moj prijatelj John Regan, ki je sedaj pokojen, mi je pred tremi leti rekel, sedaj lahko grem v Londonderry in lahko sedim v kavarni z hrbtom, eh, ki je obrnjen na cesto. To se je torej bistveno spremenilo in te spremembe se morajo nadaljevati. Vaše poročilo je odlično, Derek. Resnično je treba mirovne pobude še naprej financirati. Moramo najti način, da se bo to nadaljevalo kajti stvari so zelo pomembne, funkcionirajo in skoraj da paranoja vlada v zvezi s tem, da denar, ki se je tukaj porabil, ni bil ustrezno porabljen. Mislim, da za vsak cent lahko rečem, da je bil porabljen namensko. In s stališča nadzora proračune, proračuna in uh, namenske in dobre porabe denarja, lahko zagotovim, da se je to v preteklosti dogajalo in da bo na Severnem Irskem to potekalo tudi v prihodnosti. O Brexitu je nekaj govora. Tretja točka poročila je zelo pomembna, namreč, da je treba um, na nek način predvidevati, kakšna bo rešitev za Severno Irsko po Brexitu. V irskem parlamentu so skoraj da vse stranke ugotavljale, da pogajanja potekajo dobro. To je bilo v preteklosti. Sedaj, ko se začenjajo pogovori za trgovino, ne da bi se odločili, kaj se bo z menim območjem dogodilo, je situacija drugačna. Druga največja stranka v parlamentu, ki podpira vlado, je zelo kritična v zvezi z postopkom pogajanj v zvezi s Brexitu. Zato bo treba stvari nekoliko bolj poostriti, da ne bomo ostali na cedilu. Zato podporo, ki jo dobivamo iz Evropske unije, bi morali nadaljevati. To je zelo dobro poročilo za nekoga, ki prihaja iz Severne Irske in pripričan sem, da boste uh, uživali v obisku. Sam vedno rad obiščem svoje sorodnike gospa Gonzalez Fernandez iz komisije. Uh, uh, Hvala lepa. Pozdravljamo to poročilo. Mnenje. Veseli smo, da je bil obisk uspešen. Strinjamo se, da je pomoč imela pozitiven vpliv. Naj pa povemo tole. Ko govorimo o mirovnem programu, običajno to imenujemo severnoirski mirovni program. Seveda pa to zajema ne samo severnoirske, temveč tudi obmejne grofije severnoirske, tako da je pomembno, kako to imenujemo. Ali omenjamo obe državi, regije, ali pa to omenjamo kot program PIS, tako da počnemo v komisiji, to bi bilo potem lažje. Prav tako pozdravljamo vaše mnenje, da bi se PIS in Interreg morala nadaljevati tudi v prihodnosti. To je bil del sporočila komisije Evropskemu svetu decembra 2017, ko smo dejali, da bi želeli, da se to nadaljuje na podlagi obstoječih upravnih struktur. Hvala lepa za to. Veselimo se razprave o tem poročilu jutri v odboru za regionalni razvoj. Ni potrebno veliko povzemati, ampak strinjam se s tem, da omenjam obe državi. Pozdravljam tudi pripombe gospoda Flanagana, ker verjetno ve veliko več te temi kot mi vsi skupaj. Prav pa imate, kar se tiče pogajanja o Brexitu, čeprav te besedice nismo uporabili v poročilu, je to ključno in na določen način, bo to seveda odvisno od tega, kaj se bo zgodilo z mejo. Seveda ne govorimo o Brexitu, ampak seveda bi bilo najbolje, če bi celotno združeno kraljestvo ostalo skupnem trgu in carinski uniji. Res lepo obisk smo imeli, ko smo bi tam ni bilo pripomb, kako se sredstva uporabljajo, gotovo jih ustrezno uporabljate. Nekdo pa je dejal, ko sem bil tam, to je omenil, da sta obe strani financiranje spremljali, ker je to neutralno, ne pride iz ene ali druge vlade. Zato je spremljivo za vse skupnosti in zato mislim, da tudi vse skupnosti podpirajo to financiranje. To pomeni, da je to bilo uspešno in zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da se bosta ta programa nadaljevala v prihodnosti, ne glede na to, kaj se bo zgodilo po 2019. Mislim, da imamo tudi rok za predloge sprememb. To je 30. april. Veselim se vaših predlogov sprememb. Tako, zaključujemo s to točko. Um, Sedaj pa čakamo še na Martino, ki je še ni. Čakamo jo. Nekaj minut odmora. Okay, Martinez, uh... Tako, Martina je prišla, tako da lahko začnemo s točko 10. To je kratko poročilo Evropske računske sodišče prispevek po nastavitvi raziskovalnega programa EU po izteku programa obzorje 2020. To je predstavitev pristojnega člana računskega sodišča Areksa Brenning-Majerja. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci dragi predstavniki komisije in vsi, ki me poslušate na internetu. Zelo vesel sem, da lahko predstavim kratko poročilo glede poenostavitve raziskovalnega programa EU. 2010 je Evropski parlament zahteval pristop, ki bo bolj toleranten, kar se tveganja tiče v tem programu. Preiskovalni program Evropske unije, dejanski program Obzorje 2020, je zapleten. Are, uh, 130 tisoč vlog zaenkrat. To je torej uh, visoka številka, vidimo, kakšna mašinerija je. To bi naj delovalo zelo gladko, sistemi morajo delovati gladko, če bi naj zadeve tekle. Med drugim pa vidimo, da je poenostavitev takega programa predvsej zapletena. To je tudi bila moja začetna točka, ko sem pisal to kratko poročilo. Zelo pomembno je, da rezultat sprememb in poenostavitev v takem programu vzore 2020 izvedemo na uravnotežen način med različnimi interesi, ki jih imamo na področju raziskav in inovacij. Potrebujemo postopen pristop. Svet je računsko sodišče pozval naj poda informacije, prispevke, glede spremljanja programa Obzorje 2020. Komisija je tudi želela dobiti informacije o sklepih računskega sodišča, o kompleksnosti in potencijalnih ponestavitvah programa Obzorje 2020. Dobili smo vabilo, da pripravimo to kratko poročilo pred aprilom, zato da bo to še del zakonodajnega postopka, tudi kar se tiče večletnega finančnega okvira. Dejansko pripravljamo revizijo, ki se bo končala decembra in bo temeljila na pregledu vojskovne politike in inovacij. Tako bomo dobili kar nekaj podatkov, kako poteka izvajanje in kako cenijo izvajanje obzorja 2020 prejemniki. Zahteva sveta in komisije je vključevala tudi to, da imamo omejene vire. Nizozemski kabinet kot tak in smo v zelo kratkem času pripravili to kratko poročilo. Podlaga pa so prejšnji proizvodi sodišča kaj je pomembno pri poenostavitvi raziskovalnih programov EU po eni strani. Kaj? Sistemi, sistem povračil 2020, obzore 2020 je v veliki meri sistem povračil, vendar pa vidimo, da so taki sistemi zelo nagnjeni k napakam. In vprašanje, ki se pojavlja, je, ali bi bilo mogoče spremeniti ta sistem, da bi se izognili nesporazumom in napakam glede programa. Zelo kratek bom v svoji predstaviti. V smislu, da začenjam s petimi dilemami, ki vplivajo na poenostavitev. Prva je. Že kar dana. Veliko ljudi dvomi v to, kar se je dogajalo v obzorju 2020, in potrebujemo stabilnost in spremembo. Zelo veliko je znanja odrovanja sistema, sprememba pa vedno pomeni dodatne stroške, transakcijske stroške sistemu. Eden od učinkov sprememb je lahko, da bi svetovalci zelo obogateli. In to je pomemben znak, da obzorje 2020 in morda tudi spremljeni programi so precej zapleteni in potrebujemo svetovalce, da razumemo sistem. Druga dilema. Pravna gotovost in diskrecija. V smislu, da kar se tiče držav članic, univerz, raziskovalnih institutov, MSP-jev in podjetij, morda obstaja diskrecija, kar se tiče uporabe nepovratnih sredstev, po drugi strani pa je pomembno, da imamo tudi pravno gotovost, da ni diskrecije, kar se tiče interpretacije pravil. Po naših izkušnjah obstaja pogosto diskrecija pri interpretaciji pravil in na koncu potem ugotovimo, da je prišlo do napak, da je potrebno izterjati srdstva EU od prejemnikov, ko so se znašli v razmerah, ki jih niso pričakovali, niso niti pričakovali napak. Tretja dilema. Interes prejemnikov in interes EU. Ta dilema je povezana z izbiro sistema povračil površina, vključujejo pokrivanje polnih stroškov po mnenju prejemnikov, interes EU pa je morda, da se razvijamo v smeri pošalov. Naslednja dilema, odličnost in regionalna raširenost obzorju 2020 temelji na konkurenčnosti in intelektualni konkurenci in na tem, kakšna je uspešnost različnih regij po Evropi. Ali vse sodelujejo v tem programu? Zemljevite Evrope kaže, da ni enakomerne regionalne porazdelitve. Vprašanje je, če lahko težavo rešimo tako, da bi imeli določeno ravnovesje po eni strani, med tem, da se ukvarjamo z neenakostmi in da nagradimo odličnost. In potem četrto, zadnje vprašanje je odgovornost. Če kvarament zahteva sistem, ki temelji na toleranci do tvegen in zaupanju, potem moramo seveda imeti tudi samo regulativo, samo pravo strani prejemnikov, po drugi strani pa je javni interes seveda tudi pomemben in tu moramo zagoditi odgovornost prejemnikov po eni strani, po drugi strani pa tudi komisije pri porabi sredstev. Potem pa še druga zadnja prosovnica, naši predlogi. Ti so zelo tosno povezani z našimi predlogi pripombami glede vprašanj, ki so pomembna vsak dan uporabe obzorja 2020. Eno vprašanje je precej enostavno, ampak težko dosegljivo. To je razumen časovni okvir med sprejemanjem in implementacijo pravnih aktov obzorja 2020. bistvu je uvedba programa bila izvedena v zadnjem trenutku, potem so države članice in komisija morale kar čez noč začeti izvajati program in to ni dober pot k dobremu izvajanju tako kompleksnega sistema. Drugi predlog. Ocena nadaljne uporabe poenostavljenih stroškovnih možnosti kot so pošali in nagrade. Prva besedica tega preloga je ocena. To predideva, da bi središče imelo postopen pristop. Ne revolucijo, ampak evolucijo, morda na podlagi pilotnih projektov, bi komisija imela več izkušenj s tem, kako obravnavati te poenostavljene stroškovne opcije in tudi zbirati znanje, glede tega, kako se bodo prejemniki odzvali na te poenostavljene stroškovne možnosti. Tretje vprašanje. Razlaga uporabe smernic kot nezavzajočih pravil. Po revizijah smo ugotovili, da obstaja veliko tveganje, da če imamo smernice, imamo primere, če se to ima za zavezujoče in če so nekatere vloge proti pravilom, potem to ni pravo. Na terenu je torej zelo pomembno, da revizija na vseh ravneh do smernic računskega sodišča in primerov nimamo zavezujoče narave, le teh. Potem pa še eno vprašanje. tudi postopno sprejemanje računovodskih praks sprejemnikov. Gotovili smo, da amerikansko podjetje s kompleksnim finančnim sistemom sodeluje v vzoru 2020. Morajo pa ustvariti preko ne finančni sistem v senci, da izpolnijo vsa pravila za obzore 2020. Enako velja za univerze na nacionalni ravni, naprimer vprašanje pa je, ali to težavo teh različnih računovskih praks lahko razrešimo v smeri sprejemanja računovskih praks prejemnikov in izogibanju jasnih razlik pri uporabi pravil med različnimi državami in regijami. Peta točka peti predlog. Priznavanje predlogov dobrih projektov v okviru obzorja 2020 in v drugih programih prek pristopa vse na enem mestu. Žik odličnosti je tu pomemben. Vidimo, da je veliko prejemnikov in veliko kandidatov razočaranih zaradi postopka, čeprav je njihov program bil visoko kakovosten in to postavlja EU pred izive. Ali bi bilo možno uničiti silose znotraj GD-jev in povezati programe, torej da ne bi bilo vse tako ločeno, da uspeh obzorja 2020 ne pomeni uspeha samo za heroje, temveč tudi za vsakdanje ljudi, ki dobivajo denar za vsakdanje delo. Upam, da sem s tem kratkim uvodom podal dovolj informacij, z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanja. Hvala. Uh, Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj pa dobi besedo naša poročevalka, gospa Dlabajova. Prosim. Uh, uh, Hvala lepa, dragi predsednik. Hvala lepa predstavniku sodišča, kolegice in kolegi. Najprej gospod Brenik Majer, hvala lepa za to kratko predstavitev. Sredotočate se na poenostavitev raziskovalnega programa EU. Že štiri leta, odkar sem prišla v parlament, pozivamo poenostavitvi financiranja EU in zakonodaje EU na splošno. Naloga ni enostavna, ker moramo najti pravo ravnovesje in dovolite mi to ravnovesje, da to imenujem ravnovesje med zaupanjem in nadzorom. Kaj ste mislim? To je dobro predstavljeno v teh dilemah, ki ste jih omenili. Obzorje 2020 je zelo kompleksen niz smernic, pravil, postopkov, procesov implementacije. Zelo veliko finančnih instrumentov je. In vse skupaj to prinaša tveganje nepravilnosti, neočinkovitosti, neuspešnosti zaradi kompleksnosti. Zato sem zelo vesela, da ta kompleksen program preskuša kot pilotni projekt inovativne stroškovne modele, um, pošale in tako dalje. Zato sem vesela, da na podlagi analize sodišča, da bi na področju raziskav, pošaljni sistem lahko bil ustrezen finančni sistem. To bi bilo relativno enostavno. Pomagali bi to MSP-jem, mladim raziskovalcem in tistim, ki vstopajo v obzorje 2020. Naj spodbudim komisijo, da še naprej uporablja in spodbuja uporabo pošalo ponestavljenih finančnih modelov potrebno pa je tudi upoštevati te kriterije glede uspešnosti, da, da zagotovimo dodano vrednost EU. Tudi za naslednji večletni finančni okvir, ne pa samo za raziskovalne programe, to je pomembno. Ti novi finančni modeli pa so seveda nagnjeni napakam zaradi pravne gotovosti. tisti, ki upravljajo s projekti, se morajo osredotočiti na svoje programe, ne pa na administracijo. In seveda tega si želimo, da se osredotočajo na osebino, ne pa na administracijo in birokracijo. Resnično se želim zahvaliti sodišču za priporočila in predloge. Moram reči, da se absolutno strinjam z vsemi. Potem, kar se tiče ponastovitve in revizije po uspešnosti, to bo objavljeno konec 2018, tega se zelo veselim. Hvala lepa. Prav tako pa me zanima, kaj bo povedala komisija o poenostavitvi. Hvala. Hvala lepa, gospod Zdehovski, prosim. Hvala lepa. Naj povem že to, kar je Martina omenila. Govoril bom češko. Kaj ti tako se bom lažje izražal in bom tudi bolje delnat kot v angliščini. Najprej bi se želel zahvaliti predstavniku sodišča, računskemu sodišču, za zelo zanimivo analizo možne poenostavitve programa raziskav, raziskovanega programa. Rad bi se zahvalil tudi Martini za to, da je izpostavila temeljne težave v dokumentu, s katerim se ukvarjamo že štiri leta. To, kar smo slišali, zrcali čakane na reformo že štiri leta, ki je ni in ni. In to je podobno tistemu, kar sem povedal že v poročilu. Karnbach. Gotovo je prostor za poenostavitev. Evropska unija in njena kompleksna struktura programov se razvija v nevredno pošast, ki se ne more več odzivati na razvoj dogodkov na področju raziskav in razvoja. Kot smo slišali, od poročevalca gospoda Vjote za splošni proračun, bo Evropska unija se še vedno soočala s temi temeljnimi izzivi. Morali bomo biti konkurenčni. Govorili smo o okvirnih programih danes. Vemo, da je veliko zanimivih projektov in njihovih upravljavcev odvrnjenih zaradi birokracije od tega, da bi zaprosili za sredstva EU. To vodi do geografskih neravnovesij. Poglejmo si število držav iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki so v teh projektih. Jasno neravnovesje lahko ugotovimo. In to lahko zelo jasno ponazorimo starejše zahodnejše države so navajene na odrežbo teh projektih. Torej, zarežimo v birokratsko podrast ta labirint in odprimo vrata inovativnim produktom. Strinjam se z računskim sodiščem, kar se tiče poenostavitev plačil še prav posebno upstream plačil v zgodnih fazah, ki so ključnega pomena za manjša podjetja in za manjše akterje, ki si vsake ravni sofinanciranja ne morejo privoščiti. Upam, da bo komisija poročala o uspehih na tem področju. Mislim, da moramo uporabiti potencijal novih tehnologij, še prav posebno digitalnih, pri procesiranju vlog, pri računovodstvu. Čestitam komisiji za to, da imamo sedaj tudi že spletno platformo in tudi za druge stvari, ki jih je postorila. Komisija bi morala usposobiti osebe, državčanice, ki bi lahko pomagalo tistim, ki vlagajo prošnje, prosilcem, pomagali bi jim skozi ta birokratski labirint. Mi ti moramo aktivno, ne pasivno svetovanje. Namesto nejasnih smernic, tisoče strani, le teh, ki se jih lahko tolmačimo na tak ali on način, po različnih državah članicah potrebujemo poenostavljen sistem. Veliko krat slišimo strani držav članic, kako se smernice lahko obravnavajo na zelo raznolike načine. In nadzorniki v držav članicah se lahko odločijo za tolmačenje po njihovih meri in potem komisija ne more posredovati, kajti smernice so nejasne. Zato se veselim tega, da bom slišal več o tem, kaj počne Evropska komisija glede poenostavitve raziskovalnega programa EU. Veselim se naslednjega poročila Računskega sodišča. Hvala lepa. Uh, Tako, sedaj pa komisija. Prosim. Thank you very much, Chair. Mr. Brinkmeier, Ms. Gospod eh, Brinkmeier, Dlabajova, poslanke in poslanci. Cenimo to kratko poročilo, poenostaviti, naj se zahvalim računskemu sodišču. To se nam zdi dobro, ker je to aktualno. Čez mesec bomo podali nove predloge za naslednji reskovalni okvirni program. Cenimo pa to tudi zato, ker je zelo nijansiran in jasno kaže, da je zelo nijansiran dileme, s katerimi se vsi soočamo, kar se tiče poenostavitve. Gotovo to kaže na naše izkušnje, da nič ni tako zapleteno kot poenostavitev. Popolnoma podpiramo torej ta pojem računskega sodišča. Kljub temu, da je poenostavitev zapletena, pa mislim, da smo veliko že dosegli široko soglasje je, da je obzorje 2020 že napredoval glede poenostavitve. Imamo nekaj menikov. Če si pogledamo poročilo računskega sodišča, poročilo govori o široki uporabi poenostavljenih strokovnih možnosti, še prav posebno pošali za, za posredne stroške. In potem tudi nekaj portalov imamo. Mislim, da imamo torej težave, kar se tiče poenostavitve to priznavajo vsi akteri. To bo seveda tudi na drugih področjih. Vendar pa tukaj se ne smemo staviti in moramo doseči še nadaljni napredek. Zato je na svet računskega sodišča zelo, zelo dragocen. Naj na kratko spregovorimo točka, ki so v teh prispevkih sodišča kar se tiče razumnega časovnega okvira med eh, sprejemanjem in implementacijo pravnih aktov. Da, gotovo, to je izjiv za sozakonodajalca. Komisija bo predlagala pravilo 30 mesecev. Moramo to hitro sprejeti. Poleg tega pa je naš odločen namen, da vsega, bi do takrat, ko bomo predlagali nov pravni okvir, zelo tesno sodelovali z našimi akteri, kar se tiče izvedbenih aktov, da bodo od samega začetka vedeli, kako želimo izvajati ta pravila. Potem drugič, ocena nadaljne uporabe poenostavljenih možnosti financiranja kot so pošali nagrade. Skoraj 30 odstotkov izdatkov se že izvaja po takih ponostavljenih postopkih. Imamo pošale. Potem imamo Marijsko dosko v Kiri, imamo pošale za MSP, prva faza, imamo nagrade in nedavno smo začeli tudi s pilotnimi projekti s financiranjem prek pošalov na področju zdravja, na področju nanotehnologije. V Evropskem raziskovalnem svetu želimo uvesti pošale za koncepte. Prav tako pa imamo predloge, da bi jim to imeli tudi v skupni pobuda. Zakaj to uvajamo? Ker menimo, da je to potencial za nadaljno poenostavitev in za zmanjševanje stope napak ampak zavedamo se tudi izzivov in dilem, kar se tiče uvedbe pavšalov. Zelo podrobno sem si zabeležil pripombe predstavnika računskega sodišča, da mora to biti postopen pristop. Najprej želimo uvesti pavšale. To pa sproža vprašanje najprej na ravni akterjev, naših prejemnikov. Zakaj? Desetletja so vsi javni organi, razgovalne organizacije, univerze poročale realno stroškovno. Tako da univerze in razgovalne organizacije lahko pokažejo javnim organom, dejanske stroške v raziskavah. Tako da torej, smo te modele prikrili temu. Drugič pa se bojijo, da bodo pošali zmanjšali sredstva. Tretjič, in mislim, da je gospod Brengmajer tudi že namignil na to, ti pošali zahtevajo spremembo administrativnih finančnih praks. In končno, To sproža vprašanja, kar se tiče odgovornosti partnerjev v raziskovalnih projektih. Pripravljenost deležnikov torej obstaja, da si ogledamo, kako upravljamo s pošali, vendar pa to ni stotstotno, kako naj to rečem, pozitivno ali dobrodošli, dobrodošlo. Prav tako imamo potem, če bomo imeli pošalje, vprašanje odgovornosti odločni, moramo biti pri eksante oceni stroškov raziskovalnih projektov. To zahteva zelo drugačen pristop strani komisije, kar se tiče ocene raziskovalnih projektov in kar se tiče ocene projektov, kar se tiče nadzora projektov. Tako da so to elementi, ki so povezani z nadzorom nad eh, pavšali. Pri vseh teh elementih, kot sem izpostavil, smo pripravljeni v naslednjem okvirnem programu po posameznih primerjih uvesti tudi pavšale, kjer bo to ustrezno. Tretja točka. Strinjamo se s tem. Smernice bi morale biti v pomoč odeležencem, da ne bi bile zavezojoče. Gotovo bomo to še spremljali sledili temu priporočilu. Kar se tiče računovskih praks, uskladitev prijemnikov, to je vprašanje, s katerim se soočamo že kar nekaj let. Izziv, kar se tiče priznavanja računovskih praks prijemnikov in odeležencev, je sledeč. Naša finančna uredba jasno izpostavlja pravila za Evropska sredstva na nacionalni ravni, na ravni prejemnikov, imamo računske strokovne prakse, ki ne dovoljujejo račun stroškov, ki ehm, se nam zdijo spremljivi. In zato, torej, kogosto te računovodske prakse ne omogočajo računske rekalkulacije stroškov določenem projektu. Veliko univerz, raziskovalnih organizacij, pa tudi podjetij, imajo stroškovne centre za osebne stroške, ti pa ne omogočajo identifikacije stroška, ki je nastal za določen projekt EU. Zato bomo gotovo še naprej premislili, do kakšne mere lahko sprememo računovodske prakse odrežencev in držav članic. Je pa za nas pomembno, da so v skladu z omejitvami finančne uredbe. In končno, vprašanje, vsaj ne na mesto, kar se tiče financiranja. Kot je računsko sodišče izpostavilo, imamo prvi velik naval obzoru 2020. Samo 14 odstotkov projektov se financira, veliko več pa jih je prek Praga in dosegajo odlične raziskovalne rezultate. Zato smo dosegli, zato smo vzpostavili ta žik odličnosti, ki pomeni spodbudo za projekte, naj si bo na nacionalni ravni, prek nacionalnih programov ali prek strukturnih ladov, ko lahko torej tudi tako financiramo projekte, ki so smatrani za odlične raziskovalne projekte. Kje pa so težave? Težave so, da se samodejno ne razume, da bi tisti projekti, ki so bili ocenjeni za odlične, dobili potem kar takoj financirane z nacionalnih ravni ali strukturnih skladov. Zato bomo v prihajajoči finančni perspektivi zagotovili, da financiranje takih projektov mora biti upravičeno tudi pod strukturnimi skladi. Še en zastoj nastane, ko vidimo, da če je projekt MSP, naprimer sprejet obzorje 2020, je stopnja financiranja 120 odstotkov in pravila komisije niso veljavna. Če pa države članice želijo financirati to v nacionalnih programih ali v kontekstu strukturnih skladov, potem imamo drugačna pravila, kar se tiče upravičenosti stroškov. Predvsem zaradi pravil glede državne pomoči. V tesnih stikih smo z našimi partnerji v GD Komp, In dosegli smo dogovor, da bi pod tem žigom odličnosti, da tisti projekti, ki so pravičeni v obzorju 2020, morali imeti možnost, da bi jih financirali točno po takimi pravili kot v obzorju. To je torej naš prispevek, kar se tiče pete točke. Za zaključek, prepričani smo, da smo z obzorjem 2020 dosegli velik napredek in pripričani smo, da se bo stopnja napak znižala. Vendar pa najprej moramo stvari poenostaviti. V tem kontekstu bomo po posameznih primerih poviševali uporabo pavšalov, kjer bo to ustrezno. Gledali si bomo vprašanje sprejemanja nacionalnih računovodskih praks da bo to sprejemljivo in v skladu s finančno uredbo. Hvala lepa. Ja, danke schön. Der Kollege Zeller hat noch ums Wort gebeten. Kolega Zeller je še prosil za besedo. Aha, je še dobil besedo. Omenili ste finančno uredbo, ampak malce sem zaskrbljena. To, kar ste vi povedali, je nam je predstavila generalna direkcija za proračun v tej finančni uredbi. Namreč, da bi eh, morali celo eh, prepovedati ljudem, ki so pristojni za obzorje 2020, da spremejo nacionalne eh, računovodske metode. No to, kar ste rekli, nas nekoliko skrbi stvari, ki niso združljive, je pač treba sprejeti kot takšne. Nekatere stvari pa enostavno je treba izpeljati. Tisti, ki dobijo evropska sredstva, se morajo držati evropskih pravil. Kakšne omejitve uh, predvideva nova finančna uredba za vaše delo? Nova finančna uredba je nekaj, na kar gledamo zelo pozitivno. Nam kot komisiji namreč zagotavlja v mnogih pogledih več fleksibilnosti. Najprej, ko gre za različne oblike podpore EU, finančna uredba predvideva možnost, da vrnemo tekoče stroške, imamo pa tudi druge možnosti povračila nastalih stroškov. Nove kategorije za vračilo stroškov so bile sedaj uveljavljene, te so usmerjene v reformo, kajti to je nekaj, kar še moramo preveriti. Ko gre za naša pravila za našo udeležbo, moramo izhajati iz spoštovanja vsega, pravil finančne uredbe, kar pomeni, da bomo imeli enoten eh, pravni okvir tudi za inovacije in raziskave. Ja, enotna pravila so zame zelo pomembna. To bi že pomenilo veliko poenostavitev. Ampak meni gre za sisteme knjigovodstva ali računovodstva. Glede na to, kar ste povedali, kako nova finančna uredba ureja neskladnost med eh, nacionalnimi knjigovodskimi, računovodskimi sistemi in tistim, kar ste vi predstavili. Ja, za raziskave inovacije se pojavlja temeljno vprašanje. Če imamo sistem, kjer se vračajo nastali stroški, morajo nacionalni sistemi biti takšni, da nam omogočijo, da identificiramo nastale stroške. Države članice imajo nacionalne knjigovodske sisteme, nekatere, ki niso takšni, da bi posamezne stroške, ki nastanejo v enem projektu, lahko rekonstruirali v mnogih podjetjih, na univerzah obstajajo stroškovni centri, kjer stroški dela za podjetje se ugotavljajo, ampak na podlagi teh knjigovodskih sistemov je težko ugotoviti, koliko produktivnih ur je nek raziskovalec delal v nekem raziskovalnem projektu. Nastali stroški, so za nas bistvenega pomena pri eh, projektih. In če knjigovodstvo tega ne more prikazati, potem je za nas težko sprejeti takšne sisteme. Ja, razumem, hvala. Bi Evropsko računsko sodišče še želelo kaj reči? Hvala, zelo kratek bom. Of course, for this is, uh vloga računskega sodišča je skromna, kajti analize opravljamo vsako leto in jih prekažemo v posebnih poročilih. Običajno zakonodajalcem in komisiji na koncu ponudimo nekaj eh, priporočil, ko gre za izvajanje tega programa. Ko gre za analize, ki jih vloga računskega sodišča je skromna, in upoštevanje naših predlogov, moram reči, da sem s tem zadovoljen. Računsko sodišče je vedno na voljo za premisleke o tem, kako so posamezni programi učinkoviti in uspešni. In pripravljeni smo pripraviti predloge za koristno zakonodajo v prihodnosti. Ja, hvala. No, samo spodbudim vas lahko, da tako delate do sedaj vaš delovni program sploh ni raziskav vključeval in dobro bi bilo, če bi od naslednjega leta naprej dobili posebno poročilo računskega sodišča o raziskavah. Ja, poleg letnega poročila in izjave o zagotovilih, ko gre za ta program Obzorje dva tisoč dvajset, seveda opravljamo tudi Eh, revizijo rezultatov za ta program obzorja 2020 na podlagi eh, mnen, ki jih dobimo od upravičencev v okviru tega programa. Skupaj s komisijo bomo poskusili pripraviti koristne predloge za izvajanje tekočega programa 2020 obzorja 2020. Hvala. Na koncu te del, tega programa smo. E, naslednje srečanje bo 14. maja. Lep večer vam želim.